poslišali tudi kakšne trde eh, besede, vendar pa mislim, da ne smemo tega omejevati. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem, sedaj gremo k glasovanju. Glasovanje. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sprawozdaniem pana Böge w sprawie. Eh, in sicer najprej bomo glasovali o poročilu Böge o e, proračunski disciplini, gre za MFF, kakor tudi za projekt ITER. Tu imamo ustno vprašanje oziroma ustni predlog spremembe. Gospod Lamasur. Merci, Hvala, gospod predsednik. V imenu odbora za proračun bi želel, da preden glasujemo, da predložite glasovanje o predlogu sprememb, ki je bil izglasovan v odboru za proračun enoglasno. Gre za kasen predlog spremembe, nismo mogli zagotoviti prevoda vse jezike, drugače nismo mogli ravnati, je pa politično zelo pomemben. Kaj ti po dogovoru prejšnji teden trialoga glede financiranja projekta ITER je svet in to smo, zato smo izvedeli včeraj popovdne enoglasno sprejel ta sporazum, vendar z enostransko deklaracijo, ki jo je podpisalo šest držav, ki daje temu sporazumu nasprotno razlago oziroma tolmačenje kot odbor parlamenta. Zato se je eh, našemu odboru zdelo pomembno, da parlament spomni na to tolmačenje, sicer eh, tega eh, ne bi bili pravzaprav posredovali, eh, posredovali trialogu. Eh, gre za ustrezni eh, člen 61.3, ki nam to omogoča. Hvala lepa. E, e, hvala lepa, najlepša hvala. Zahvaljujem se predsedniku odbora za proračun. smo pri glasovanju o predlogih sprememb in razlag, ki so bile sprejete v odboru za proračun. Naj vas najprej vprašam, če je kdo proti takemu postopku. Nihče ni proti. potem lahko glasujemo o amantmaju gospoda Lama Surja v zvezi s oglasjem, ki je bil dosežen v odboru za proračun včeraj. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog Lama Surja iz odbora za proračun je torej sprejet na plenarnem zasedanju. Sedaj gremo lahko na glasovanje v zvezi s poročilom Böge. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo o poročilu vključno s tem predlogom spremembe gospoda Lamasurja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala, gospod Böge. Naslednje poročilo je poročilo Jendžejevske. O predlogu spremembe proračuna za proračunsko leto 2011 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Hvala, hvala gospa Ježdežjevska. Nadalje, poročilo gospoda Bögeja, uporaba solidarnostnega sklada Evropske unije, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala, gospod Böge. Sedaj bomo glasovali v poročilu Matera o uporabi sredstev EGF. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Hvala, gospod Matera. Prihajam, eh, prehajamo na poročilo SIPEL, pravica do obveščenosti v kazenskem postopku, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zahvaljujem se gospej SIPEL. Eh, sedaj gremo na poročilo. Ajale Sender, imenovanje člana računskega sodišča, prvo glasovanje o imenovanju Karla Pinkstena, tajno glasovanje. To je modra svetloba na vašem aparatu, lahko glasujete za, proti ali se vzdržite, kot ponavadi razen da boste videli na vaši pripravici samo eno luč. Glasujemo o imenovanju gospoda Karla Pinkstena. Glasujemo. Vsi glasovali. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo. Sedaj glasujemo o imenovanju Henrika Odboja. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Sedaj glasujemo o Juana Francisca Corone Ramona. Glasujemo. In pa kot predlog, gospod Odi, gospod predsednik. Gle, posvet, naj vas spomnim, da, evropsko, da je Evropsko računsko sodišče sestavljeno iz 27 eh, členov in skladno s členom 286 eh, so člani imenovani po posvetovanjih s parlamentom. Gre za posvetovanje torej in vlade pa so tiste, ki predlagajo imena Evropski parlament, da o tem poda mnenje. Je osem držav, ki so predlagane Belgije, Danska, Španija, Španija, eh, Irska, Portugalska, Švedska in eh, v teh osmih državah jih je eh, štiri, kjer je prišlo spremembe vlade Belgija, Italija, Danska in Španija. In potem dve državi z glasovanjem, z, glas, z volitvami v, na Danskem in v Španiji. Od teh držav je Španija, kraljevina Španija, kjer je prišlo do spremembe političnih sil, bil sem na sestanku na vrhu v Marseju. Od teh eh, tri države niso ničesar zahtevale, v Španiji pa so Eh, prosili, da se prenese in sicer skladno z 108. členom eh, pravilnika, da se odloži to imenovanje. Kralj bo imenoval, to bo naslednji eh, teden, zato smo zaprošeni, da odložimo, da odložimo to imenovanje in to, zato prosi skupine ELS. Torej, zgodnie z zasadami chciałbym prosić żeby najpierw jedna osoba teraz v skladu z našimi pravili moramo sedaj prisluhniti nekomu, ki je za ta predlog, kdo želi izraziti svojo podporo temu predlogu. Gospod Speron. Hvala, gospod predsednik. Zelo pogosto se v Evropi ne upošteva volje ljudstva. Videli smo pritisk za to, da se je Grčija odpovedala referendumu. V Španiji so volitve bile, v Italiji žal ne. A vendarle, po volitvah se stvari spremenijo, sicer bi bile volitve brezpredmetne in zato mislim, da je primirno, da eh, ta predlog odložimo. Morda bo nova španska vlada, ki je šla po svobodnih demokratičnih volitvah, potrdila tega kandidata in bo to dodaten znak za demokratičnost tega postopka. Prečiv, pan... Hvala lepa. Sedaj še nekdo proti, gospod Svoboda. Gospod predsednik, imamo sicer polno zaupanja v poročevalko gospod Ajelo, Ajelo Sedra, ampak v imenu naše plinče skupine bi želel povedati, da gre za neodvisno stališče. Tukaj gre za osebo, ki se nam zdi bodi si prava ali napačna. Ne gre za nekoga, ki ga je delegirala vlada. To je treba zelo jasno povedati. Naslednjič bo Evropska ljudska stranka želela, da se bo zamenjal tudi komisar za menjavo vlade. Govorimo tukaj za Evropo, ne za posamezne vlade. To je treba vzeti na znanje in to je treba tudi jasno povedati. imamo nominiranca, odbor parlamenta je osebo o, razumel kot ustrezno, poročevalka gospa Jala Sender je to vse skupaj predstavila in mislim, da moramo sedaj resno glasovati o osebi, ne pa da sedaj glasujemo o vladi v Španiji. Najlepša hvala. Hvala lepa. Najprej bomo glasovali o predlogu gospoda Odija in sicer glede tega, ali naj odložimo to glasovanje. Glasova, glasujemo najprej o njegovem predlogu, predlogu gospoda Odija. Kdo je za? Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Glasujemo o predlogu gospoda Odija.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 bomo sedaj glasovali o kandidaturi korone Ramona. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Kandidatura prijet. Sprejeto. Čestitamo. Prehajamo na imenovanje gospoda Itele. V računsko sodišče tajno glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, čestitke. Naslednji kandidat je gospod Kevin Cardiff. Tajno glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Nadalje. Gospod Pjetr Ruso, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto, čestitke. Naslednji, Vito da Silva Caldera. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke. In zadnji kandidat, gospod Hans Gustav Vesberg. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo in zahvaljujemo se gospej Ajali Sender, da je pripravila glasovanje v svojem poročilu. Naslednje poročilo je poročilo Jimenez Romero, nobenih pripomb in nobenih predlogov sprememb nismo sprej, eh, prejeli. Izvolite ik wil toch graag even iets rechtzetten wat hier verkeerd gezegd is. Hvala lepa, hvala lepa, predsednik. Samo eno, na eno napako bi opozorila. E, v Belgiji imajo novo vlado na podlagi volitev, gospod eh, Odi. In e, do volitev torej je. Ta sprememba je nastala torej z volitvami in to sem želel, na to sem želel parlament opozoriti. E, dziękujemy pani. Hvala lepa. To smo vsi vedeli. Je pa pomembno, da se to poudari. Demokracija traja dolgo časa, vendar se v teh dolgotrajnih postopkih pride do dobrih rezultatov in to je pomembno. Sedaj pa prihajamo do priporočila za drugo obravnavo v zvezi s eh, Evropsko odredbo o zaščiti Teresa Jimenez Beseril Barrio Carmen Romero Lopez. V zvezi s tem poročilom ni bilo podanih nobenih predlogov sprememb in nobenih pripomb, torej je uh, to priporočilo kot tako sprijeto. Sedaj gremo naprej. Priporočilo Matijo, ravno tako gre tukaj za drugo obravnavo. In sicer v zvezi z enotnim postopkom za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Tudi v tem primeru nismo dobili predlogov sprememb in zato je skupno stališče sveta tako sprejeto. Hvala, gospa Matjo. Sedaj pa poročilo Rivellini. Tudi tukaj imamo priporočilo za drugo obravnavo v zvezi z določenimi določbami, ki zadevajo območje sporazuma Generalne komisije za ribištvo v sredozemlju. Tudi tukaj ni bilo uloženih nobenih predlogov uh, sprememb in tako je skupno stališče sveta uh, sprejeto. Hvala lepa. Naslednje glasovanje na dnevnem redu je glasovanje v zvezi z letnimi računovodskimi izkazi posameznih vrst družb v zvezi z mikrosubjekti. Priporočilo za drugo obravnavo poročevalec gospod Klaus Heiner Lene. Eh, poglejmo, kakšno je stališče sveta. Eh, pravni odbor je podal pet predlogov sprememb. Glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Na ta način smo tako popravljeno skupno stališče sveta eh, sprejeli. Hvala lepa, gospod Lene. Sedaj pa naprej poročilo De Castro, določbo z finančnim upravljanjem za države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo. Sedaj pa k predlogu uredbe in glasujemo o šestih predlogih sprememb, ki jih je vložil odbor Envi. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Sedaj glasujemo o tako spremenjenem predlogu odbora. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In sedaj glasujemo o predlogu resolucije. Po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto in glasujemo čestitke gospodu De Castru. Naslednje poročilo, poročilo Sturdy. Predlog resolucije, odstavek 22, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava G v štirih delih.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 četrti del za proti vzdržani sprijeto. E, uvodna izjava L za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava M za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava N za proti vzdržani sprejeto vzdržanje sprejeto. Uvodna izjava O za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije za proti vzdržanje sprejeto. Hvala lepa in zahvaljujem se vsem prisotnim za sodelovanje.